ugotovila, da tisti, ki so kradli premoženje, tega ne smejo početi, ne da bi bili za to nekaznovani. Hvala. Grazie, komisarjo. Ci sono sei proposte. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. Šest predlogov resoluciji imamo, zatem eh, pa je razprava zaključena in glasovali bomo jutri ob 12. Eh, Sedaj pa je na dnevnem redu poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012. gospe in gospodje dogodki in razvoj v bosni in hercegovini ne ustreza našim pričakovanjem. številna na pomisleke in skrbi nas navdajajo in vem, da se parlament s tem strinja, kot kaže tudi resolucija, o kateri boste glasovali jutri. Rada bi se zahvalila gospe Pak za njeno zauzetost in znanje, ki ga je izkazala kot poročevalka. Tu gre predvsem za pozitiven vpliv, ki ga lahko izkažete pri trenutnih dogodkih in to je zelo pomembno. Lani decembra je bilo tudi povedano, um, da si, se mora uh, tudi svet začeti ukvarjati za Bosno in Hercegovino in vendar pa se ni ohranil oziroma ni se nadaljevalo dogajanje, kot je bilo predvideno. Nadaljevala se je neka nenavadna retorika. Potem smo na svetu pozdravili um, tudi dialog z, na visoki ravni in pa pogovore z visokimi predstavniki, ki so potekali junija 2012. Vendar pa časovnica, ki so, je bila tukaj zadana, ni bila upoštevana in tu nas skrbi tudi neizvajanje političnih ciljev. Uh, Ena od glavnih prioritet v Bosni in Hercegovini je, da se ustava uskladi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in o sodbi Sejdiči Finči. In tu bomo morali videti resne okrepe, preden bomo lahko um, izvajali stabilizacijski in pridružitveni sporazum. Bosna in Hercegovina more zagotoviti napredek pri izvajanju svojih uh, zaves v okviru z, z eh, porazumom. To je nujno potrebno za kakršno koli nadaljevanje pogovoru tudi v glede pristopa. Tudi kar se tiče pomoči, predpristopne pomoči, bo morala Bosna in Hercegovina zagotoviti več prizadevanja in mora izvesti vse, kar je potrebno za to. Ponovno smo podprli naš oziroma izrazili našo podporo v postopku stabilizacije in pristopa in smo pozvali vse pristojne oblasti, da konstruktivno pristopijo k temu procesu. Bistveno je, da se zagotovi konsolidacija neodvisnega um, in pa zanesljivega pravosodnega sistema, od česar bodo profitirali vsi državljane. Gospa predsedujoča, pred poslanci in poslanki, Evropska unija si prizadeva krepiti svojo podporo Bosni in Hercegovini pri integracijskem procesu in kot del svoje, tega postopka je tudi okrepila svojo prisotnost na Bosni in Hercegovini, ampak vodstvo Bosne in Hercegovine, politično vodstvo mora okrepiti svoje prizadevanja, politične zahteve morajo biti izpolnjene, treba je zagotoviti boljšo stabilnost in dobrobit um, državi. To je vodstvo dolžno svojim državljanom, ki si zasluži boljšo prihodnost. Hvala. Grazie, la parola al commissario Füle. Hvala, komisar Füle. President, honorable members, uh, minister. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, najprej bi se zahvalil gospe Pak za odlično poročilo v zvezi z Bosno in Hercegovino. Lani sem vam povedal, da ko govorimo o Bosni in Hercegovini, je težko govoriti le pozitivno. Žal imam še danes isto težavo. Kot ste povedali tudi v vašem poročilu, je napredek skrajno omejen tu ni neke vizije za usmeritev države. Kot ste zapisali v poročilu, država nazaduje v primerjavi z drugimi državami v regiji. Zaradi naše zaskrbljenosti smo povečali naša, naše delovanje v Bosni in Hercegovini in povečali prizadevanja za okrepitev um, političnih zmogljivosti v preteklih mesecih. Uh, Povečali smo tudi dejavnost, okrepili smo dejavnosti na politični ravni, zato da bi se država lažje spopadla z vsemi eh, nalogami, ki jih mora opraviti. In zato, da bo lahko tudi opravila vse zaveze iz junija 2012, ki so tudi vključene v eh, sklepih sveta in pa v vašem poročilu. Aprila sem bil v Sarajevu in tam razpravljal s politiki o poti naprej v zvezi z vprašanjem Sejdi Finiči. Ker ni nekega napredka, sem moral odpovedati tretji krok dialoga na visoki ravni. In vrnil sem se z vtisom, da nekateri politiki se bolj osredotočajo na strankarske in etnične interese, kot pa na to, da bi se izvajal la sodba sedeči finči. Gospe in gospodje, Evropska unija lahko le podpira in pomaga, vendar pa je na političnih voditeljih, da se zauzamejo in odzovejo na izzive. V trenutni situaciji je težko najti iskren konsens o bistvenih vprašanjih, kljub temu pa to ostaja, ostaja bistvenega pomena. Z pristopom Hrvaške bo Bosna in Hercegovina poslala neposredna soseda Evropske unije in zato bo sprejemanje zakonodaje tudi nujno za uspeh v tej državi. Se, pogovarjal sem se tudi z um, ministri v, za zonanje zadeve Hrvaške in Bosne in Hercegovine in dodatno organiziral še druge sestanke z obema stranema. Kljub pomankanju napredka pa smo izpostavili, da je naša pomoč še vedno na voljo tistim, ki želijo, da se zadeve premaknejo naprej. Strukturiran dialog o pravosodju že obrojeva sadove in vem, da tudi ta parlament podpira naš pristop in to zelo cenim. Hvala lepa. Grazie, ora la parola agli oratori. Najlepša hvala. Sedaj pa poslanci v imenu eh, političnih skupin, najprej v imenu skupine ELS, gospa pak za dve minuti. Herr Fühle, Ja. Gospa predsedujoča, gospa predstavnica sveta, gospod File, razpravo smo premaknili v upanju, da se bo kaj spremenilo v državi. Žal se to ni zgodilo, nič se ni eh, premaknilo na bolje, nobene ga dogovora ni v zvezi z primerom Sejdi Finiči, pred, tudi predsednik je zaprt in ne more oddati nalog drugim, kajti dajtonska pogodba tega ne omogoča. Zato imamo nefunkcionalno federacijo. Bosna in Hercegovina je v zelo slabem stanju. Politiki v Bruslu, kot smo pravkar slišali, in v samih državah Evropske unije naredijo vse, da bi pomagali ljudem tam, ampak problem je, da, si, da oni očitno ne želijo pomoči. Zato sem predlagala predlog spremembe, ki naj bi bil alarmantni signal za politike. Vem, da me številni v tem parlamentu ne bodo podprli, ampak čutim se dolžna do ljudi te Bosne in Hercegovine in ne vidim drugega instrumenta, da bi politikom uh, lahko pojasnila resnost situacije, ki so jo sami povzročili. Zamrznitev članstva zaradi neizpolnjevanja eh, sodbe sodišča za človekove pravice me je pripeljalo do tega, da sem unesla ta predlog spremembe. Če bomo to zahtevali, potem ne prizadeva nobenega državljana in državljanke v Bosni in Hercegovini, ampak to uh, izpostavi odgovornost politikov in pravilno je tako. Tudi politikom oziroma državljanom doma ne moremo razlagati, da posredujemo sredstva v Bosno in Hercegovino, da se tam tako močno anži, angažiramo, politiki tam pa nas vodijo za nos uh, in se mu brišejo pod nosom za vse. Žalostna sem, da sem morala poseči po takem sredstvu, kajti že 23 let sem čutim tesno povezana z ljudmi v Bosni in Hercegovini in želim si, da bi imeli dobro vlado, zato da bodo ljudje imeli delo, da bodo imeli otroci prihodnost in da bodo izgnani lahko se vrnili. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Boskort, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, gospod predsedujoča svetu. Um, predstavniki Bosne in Hercegovine bi morali poskrbeti za konkretna prizadevanja. Doslej jim to ni uspelo. V Evropski uniji ne moremo reči, da so bile volitve svobodne in pravične, če ni bilo enakopravnega zastopstva vseh uh, državljanov. Zaradi tega eh, je ključnega pomena sonba Sedič in Finči. Eh, pred eh, kratkim sem obiskala Bosno in Hercegovino in takrat sem se pogovarjala z predstavnikom uh, tako imenovanih uh, preostalih. Uh, in dejal je, da upa, da bo nekega dne lahko tudi on uh, predstavnik v uh, vladi uh, Bosne in Hercegovine. Mislim, da je potrebno zagotoviti pravico za vse državljane Bosne in Hercegovine, kajti zadeve v tej državi se ne premikajo, v drugih državah pa se Hrvaška eh, se bo kmalo pridružila Evropski uniji in to bo imelo velike posledice za Bosno in Hercegovino. Namreč eh, zunanje meje Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino mora povezovati, ne pa ločevati. Državljani. Bosne in Hercegovine trpijo zaradi brezposelnosti in pa zaradi nezadostnega priznavanja njihovih pravic. Želijo biti del Evropske unije, želijo, da bi bile njihove pravice spoštovane. Sedaj smo se znašli v slepi ulici. Bosna in Hercegovina uh, se ne spreminja, uh, medtem pa se močno spreminja regija in eh, že to, da državljani Bosne in Hercegovine ne bodo mogli svobodno potovati eh, na Hrvaško, nekateri prebivalci te države vidijo kot kazen. Situacija v Bosni in Hercegovini vpliva na regijo kot celoto. Kako lahko torej zagotovimo trajnost in stabilnosti regije? Če bo dovolj politične volje, bomo že našli pot. Najlepša hvala. Il gruppo Alde, onorevole Neitz, od... V imenu skupine Alde, gospanec Ujtenbruk, za dve minuti. Spoštovana gospa predsedujoča, predsedujoča svetu, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Razumem vaš obup, obup vseh tistih, ki že leta spremljate dogajanje in razvoj v Bosni in Hercegovini in ki poskušate doseči izboljšanje situacije. Potem pa vedno znova ugotavljate, da Bosna in Hercegovina ni spoštovala zastavljenih rokov. Razumem tudi, da je gospa Pak zelo temperamentna in dinamična kolegica. In razumem da je iz svojega obupa predlagala predlog spremembe, ki eh, zahteva preložitev članstva Bosne in Hercegovine, vznako pa velja tudi za eh, finančno pomoč in predhodni sporazum. To seveda razumem, vendar pa tega ne podpiram. Kaj ti, ne glede na to, uh, kako velik je primankljaj v napredku v Bosni in Hercegovini. Veliko je držav članic Evropske unije, eh, ki imajo ravno takšne pomankljivosti in to že predvsej časa, ampak te države so močne in pomembne države. To pa je edina razlika. Tem državam vedno znova grozimo, vendar pa uh, jim ne grozimo za prekinitvijo članstva v svetu Evrope. Mislim, da to ni dobra politika, da uporabljamo dvojna merila. In sicer glede na to, je neka, ali je neka država velika ali majhna. Gospod Fonten je v eni izmed svojih eh, basni napisal, da obstajajo eh, razlike med tistimi, ki so močni in veliki in med tistimi, ki so majhni in šipki, ampak to ne mora biti vzgled za našo politiko in predlogi sprememb, gospe, pa grejo v to smer gospa cornelissen za minuto in pol uh, gospa predsedujoča včeraj naprej potekajo intenzivne razprave o, o vodstvu eh, v Bosni in Hercegovini in o tem, da je ta vlada zamudila eh, roke, ki so bili zastavljeni. Šlo je za rok za izvajanje ustavne reforme, ki jo ta država še kako zelo potrebuje. Eh, in gospa Bak predlaga, da bi prosili Svet Evrope, da ehm, zamrzne članstvo Bosne in Hercegovine v svetu Evrope in da zamrznemo tudi predpristopno pomoč. Mislim, da o tem ne bi smeli razmišljati, kajti to bo vplivalo na eh, državljane, ne na vlado te države. Torej, eh, prosile bomo za glasovanje po delih, vendar pa zahtevamo večji odziv strani eh, vlade Bosne in Hercegovine. Ta se mora soočiti z posledicami eh, svojega nedelovanja. Eh, sprejeti mora namreč le sporazum in če bodo enotni, lahko dosežejo napredek. Zamrznitev članstva in pa sporazuma bi pomenila, da se nobena država več ne bi mogla pretvarjati, da je vse v redu in da je potrebno rešiti le uh, malenkosti. Stvari nikakor niso dobre v Bosni in Hercegovini. Tako Bosna in Hercegovina, kakor tudi mednarodni voditelji uh, se morajo zavedati, da je potrebno storiti več uh, in sicer v korist državljanov Bosne in Hercegovine. There is a blue card. Are you ready to answer? Imamo modri karton ali boste odgovorili? The floor. Uh, Mrs. Cornelison. Gospa Cornelison. V... Glede na uh, pripombe v vašem prispevku, kako utemeljujete uh, velike usote denarja, ki jih eh, izplačuje Bosni in Hercegovini eh, vaše volilno okrožje, ki je v velikih težavah, kot so v velikih težavah vsi državljani Evropske unije. Mislim, da so prebivalci Bosne in Hercegovine evropejci. Mislim, da sodijo v Evropsko unijo in da se bodo Evropske unije v določenem trenutku pridružili. Njihov napredek pa je tudi naš napredek, torej vsa sredstva, ki jih namenimo za njihov napredek, eh, ki jih uložimo eh, v njihovo infrastrukturo, v socialni napredek, v zaposlovanje, v izkoreninjanje revščine. Vse to eh, bo na zadnje v korist vseh državljanov Evropske unije. To je solidarnost in solidarnost mi je močno pri srcu. Najlepša hvala. Naslednji na seznamu je gospod Poreba. V imenu EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ponovno ocenjujemo napredek Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo in eh, povdariti moramo, da je to najšipkejši člen eh, na Zahodnem Balkanu, kar zadeva evropsko perspektivo. Vlada Bosne in Hercegovine se mora osredotočiti na dobro upravljanje, na načelo pravne države, na izgradnjo demokratičnih institucij, na neodvisnost sodstva na izboljšanje upravne kapacitete in na socialne in gospodarske reforme ter na boj proti brezposelnosti. Velik problem predstavlja tudi korupcija, ki je prisotna na vseh področjih javnega življenja. Poleg tega pa je tukaj tudi trgovanje z ljudmi. Bosna in Hercegovina nima pluralističnih medijev, obstajajo pa tudi e, velike etnične razlike širitev Evropske unije bi predstavljala veliko ulaganje na tem področju in mislim, da bo Bosna in Hercegovina lahko izpolnila vse eh, naše zahteve. Sedaj pa v imenu Evrope svobode in demokracije gospod Belter. Voziter, ob 7. maj ontving. Najlepša hvala. 7. maja sem. Um, dobil odgovor na pisno vprašanje, kar zadeva uh, salafistične skupine na območju Bosne in Hercegovine. 14. maja pa je vlada Bosne in Hercegovine eh, priprla dva pomembna predstavnika iraške vlade eh, zaradi domnevnega vohunstva. In njune fotografije so bile objavljene v barih eh, in druge. Pričakujem eh, resne odgovore na resna vprašanja. Ali menite, da je postopek integracije Bosne in Hercegovine eh, možen glede na stike z Irakom in glede na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 ko gre za izkoriščanje in za zmago uh, monopolov, potrebno se sredotočiti na strateške interese Evropske unije, potrebno je uh, pospešiti uh, kapitalistične reforme tako, da um, bomo pozdravili rane, ki obstajajo še iz časov nekdanje Jugoslavije. Potem pa je tukaj tudi etnična diskriminacija. Vsega je enostavno preveč. Evropska unija je razdelila Jugoslavijo in na novo začrtala meje znotraj eh, nekdanje Jugoslavije in sicer z krvjo njenih eh, prebivalcev. Ustanovljena sta bila dva protektorata in sicer Kosovo in pa Bosna in Hercegovina. 20 let eh, so že enote NATO eh, v Bosni in Hercegovini in Bosna in Hercegovina potrebuje osvoboditev tako, da bo ta narod lahko suveren brez imperializma. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu eh, neodvisnih gospod Klesa. Hey, to je bilo res. To je bila res nora ideja, da smo v Bosni in Hercegovini podelili status potencijalne države kandidatke. Gre za državo, ki ima grozovit problem z organiziranim kriminalom, s korupcijo. In pred nekaj tedni je bil predsednik eh, tudi zaprt, ker je pod sumom korupcije. Uh, 18 drugih uradnikov je bilo zaprtih. Očitno on sodeluje z obsojenimi kriminalci, druge so obdolžili eh, zlorabe položaja, korupcije, sodelovanja pri trgovanju z drogami. Torej, organiziran kriminal je tudi na najvišji državni ravni. Poleg tega pa je tu še problem z vedno večjim radikalnim islamizmom, zavahabismom, ki želi šariatsko državo v Bosni in Hercegovini. No, tega pa res ne rabimo. V Evropski uniji imamo dovolj težav in te norosti širjene, to norost širjenja moramo zaključiti. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Posel za minuto in pol nihče se v preteklih desetletjih ni toliko ljubezni zauzemal za Bosno in Hercegovino kot Doris Pak ali kot Škov Komarica iz Banje Luke. In rad bi povedal, če se sliši tak sklik eh, kot pri Doris Pak, tak eh, obupan sklik, potem ga je treba vzeti resno ampak ne moremo odgovoriti na to, da imamo neke samopravične govore o korupciji in kriminalu v državi, ampak moramo skupaj razmisliti, kako naj gre naprej. Nekateri pravijo, naj se umaknemo. Delno bi bilo to morda pravilno, kajti morda smo se umešali v preveč podrobnosti. Po drugi strani pa je tako, da smo v tej državi v Daytonu pod vodstvom američanov vzpostavili neko strukturo, ki ne deluje in velja slavni stavek Franca Jožefa Štrausa, če smo nek suknič napačno zapeli, ga moramo odpeti, da ga zapnemo pravilno. Potrebujemo ustavno reformo, potrebujemo federacijo treh enakopravnih narodov, potrebujemo krepitev skupnosti, komun in samo lokalnih skupnosti in samo uprave in vzpostaviti novo mlado vodilno, eh, vodilni sloj. In vse te naloge moramo tudi mi um, opraviti in, in, in pri njih pomagati, kajti tudi mi smo prispevali k tej krizi, ki vlada v tej državi. Ampak jasno bom pa povedal, da sem, nismo samo mi tisti, ki se ne smemo obrniti stran in ne ukrepati, ampak tudi ljudje v državi sami. Od zunaj tega ne moremo rešiti. Moč za obnovo mora priti iz države same. Najlepša hvala. Naslednji govorec je gospod Rovček za minuto in pol. Najlepša hvala. Nihče ni pričakoval, da bo pot Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo lahka, kajti ima težko dediščino konflikta in kompleksno strukturo institucij v državi. Kot eh, kaže poročilo Doris Pak, eh, res ostaja še veliko dela, ustavna uh, sprememba mora biti, oziroma ustavna reforma mora biti izvedena. In brez funkcionalnih institucij na vseh ravneh ne bo samo težko, ampak po mojem mnenju kar nemogoče izvajati ustrezne reforme in modernizirati državo. Sejdič Finči, ta sodba še vedno čaka na uveljavitev in eh, vladavina prava ter eh, pravosodni sistem eh, je glede na to situacijo treba ukrepiti. To pa ne more biti izgovor za nedejavnost. To je pravzaprav poziv oblastem v Bosni in Hercegovini, da državo pripeljejo bliže Evropski uniji, kajti to je v interesu uh, prebivalcev. Bosne in Hercegovine. Eh, Hrvaška eh, bo postala članica, Črna Gora je naredila velik napredek, eh, izboljšujejo se odnosi med Beogradom in Prištino in mislim, da Bosna in Hercegovina ne bi smela ostati zadaj. Vendar pa to ni odvisno samo od nas, mi si tega želimo, ampak je odvisno predvsem od voditeljev Bosne in Hercegovine, da upravijo svoje delo. Hvala. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Dartmus. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Bosna in Hercegovina ima brezposelnost kar 43 odstotkov in to je še ena zelo revna uh, vzhodnoevropska država, ki čaka, da se bo pridružila Evropski uniji. Ko bodo ta vrata enkrat odprta, bo prišlo do masovnega pritoka ljudi iz Bosne in Hercegovine v Združeno kraljestvo. Uh, Združeno kraljestvo je namreč glavni magnet za priseljevanje. In konzervativna stranka v Veliki Britaniji se zauzema za zmanjšanje priseljevanja. Eh, kot vsi vemo, pa je to nemogoče, dokler bomo znotraj Evropske unije. Eh, nemogoče pa je še bolj zato, ker vse več držav eh, pristopa k Evropski uniji in njihovi ljudje posledično uh, se prosto gibljajo po Evropski uniji. Šokantno je, da britanska eh, laboristična stranka in pa koalicija podpirata in to aktivno eh, podpirata pridružitev Bosne in Hercegovine Evropski uniji. Najlepša hvala. Gospod Poselt je dvignil modri karton uh, gospodu Rovčeku. Gospod Poselt. Hvala lepa. Kolega Rovčeka sem želel vprašati, čez pet tednov in pol bo Hrvaška članica Evropske unije. Ali vidite možnosti za čezmejno sodelovanje med Bosno in Hercegovino, predvsem v kritičnih mejnih področjih, kot je Posavina ali Banja Luki in drugih regijah, torej da bomo tam lahko iz Hrvaške pospešili ponovno uh, izgradnjo, ko bo Hrvaška v Evropski uniji. Eh, Gospod Dartmouth je tudi dobil modri karton. Najprej bi sam eh, na hitro odgovoril na to vprašanje. Vidim to možnost, da spodbujati bi morali ta prizadevanja. Istočasno pa se moramo zavedati dejstva, da za mnoge ljudi v Bosni in Hercegovini uh, Eh, da bo za nje življenje postalo težje, kajti Hrvaška bo v Evropski uniji in tam bo zdaj obstajala dejanska meja med eh, Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Torej, še težje bo za ljudi, da bi potovali na Hrvaško. Mm, eh, težja bo tudi trgovina z blagom. Zelo pomembno pa je seveda spodbujati to čezmejno sodelovanje. Drugega načina sploh ne vidim. Če smem, pa bi gospoda Dartmuta uh, prosil za vprašanje. Uh, ljudi iz Bosne in Hercegovine ste naslikali v zelo negativni luči kot neko grožno eh, za državo, ki ima 62 milijonov prebivalcev in ki je bila vedno prijateljica srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav. Uh, Eh, nam, mi lahko daste številko, koliko ljudi iz Bosne in Hercegovine živi v Združenem kraljestvu. Hvala. Gospod Rovček, eh, mislim, da ste tukaj eh, zamudili to, kar sem želel povedati. Številka sama ni pomembna. Mi eh, imamo nadzor nad eh, imigracijo in če bo Bosna in Hercegovina postala država članica, potem tega nadzora ne bo več. Kot ste vi in vaši kolegi večkrat povedali v tej hiši, tudi s podporo komisije, naj bi eh, Bosna in Hercegovina postala članica. Gospod Dartmut, še en modri karton so dvignili in sicer gospa Kornelisen, ste pripravljeni odgovoriti na njeno vprašanje? Gospa, izvolite. Uh, Gospod Dartmut svojem uh, govoru uh, ste nekako naslikali prihodnost. Um, ampak tukaj imamo pristopni proces, ki uh, zahteva izvedbo reform v Bosni in Hercegovini uh, na področju sodstva, konkurenčnosti, uh, šolstva, trgovine ali si tega ne želite za prebivalce Bosne in Hercegovine? Ali jim želite odzeti to vizijo reform? Ali se to, da je treba ljubiti svojega bližnega, eh, za vas, ali to za vas velja samo za prebivalce Združenega kraljestva in ne za druge? Mislil sem, da sem dovolj jasno povedal. Eh, to, da moja stranka nasprotuje pristopu Bosne in Hercegovine Evropski uniji. Nasprotujemo pa tudi temu, da pristopijo Makedonija, eh, eh, Srbija, potem Črna gora, Albanija, predvsem pa Turčija. In to je bistvo tega, kar sem želel povedati. In naj pa povem še naslednje. če bi ugovarjal, da Bosna in Hercegovina pristopi jutri, bi lahko vi upravičeno rekli, da prepozno ugovarjam, ampak mislim, da je zdaj še dovolj zgodaj. Hvala. Naslednji govorec je gospod Mölcer. Minuta. Hvala. Z Bosno in Hercegovino. V Bosni in Hercegovini imamo decentralno državo, v katerem so pristojnosti posameznih delov včasih večji kot v centralnem delu in medtem, ko eh, Srbi ne želijo ostati v Bosni in Hercegovini, pa si drugi deli želijo večjo eh, decentralizacijo. Tega ne moremo ignorirati, tudi če Brusel že eh, kar veliko let skuša iz Bosne narediti več etnično državo in tu vlaga milijarde, pa tu ni nekih uspehov. Medtem, ko naj bi bile uh, meje določene, pa za Srbijo veljajo popolnoma drugačne, eh, drugačna pravila. Srbi v Kosovu trpijo zaradi diskriminacije in to pa nas ne moti, čeprav stalno pijemo po človekovih pravicah. Tudi, da se bosničnim, bosanskim Srbom prepove samo določene. In se jih sili v neko državo, kjer mojo živeti pod uh, muslimansko vlado. To je treba zaključiti. Hvala. Hvala. Naslednja govornica je gospa Basescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod Fülesem, za širite Evropske unije in sicer tako v smeri vzhodne Evrope, pa tudi v smeri Zahodnega Balkana. Bosna in Hercegovina pa je edina država v regiji, ki še ni izkazal dovolj napredka v zvezi z evropskim integracijskim procesom. Najpomembnejši motiv je verjetno ta, da ni vizi glede na usmeritev, v katero bi se morala ta država podati organizacija uprave pa še otežuje odločanje. Res so dvomi taki, da jih moramo imati resni, tako pri politikih kot tudi pri državljanih v zvezi za sposobnostjo Bosne, da deluje kot prava država. Obstajajo različna mnenja med politiki glede lastnih interesov, lastne interese postavljajo pred nacionalne in seveda tu obstaja nevarnost, da napredek stagnira. Gre za približevanje Uniji in podobno je tudi v Moldaviji. Zato je pomemben konsens, to pa je trenutno težko. Imamo pa še te, situacijo z manjšinami, ki je zaskrbljujoča in ustava omogoča le bosancem, srbom in hrvatom, da kandidirajo za položaj predsednika. Poleg tega pa obstaja nevarnost, v zvezi z širjenjem skepske v, med državljani Evropske unije. Hvala. Hvala sedaj pa gospa Fajon. Hvala predsedujoči, spoštovani komisar, dragi kolegi. Bosna in Hercegovina nam povzi iz rok, država je v politični paralizi, politične elite ne sledijo obljubam pri uresničevanju evropskih reform, posledice nosijo državljani, žal poročilo kolegice packove odraža stanje v državi ne strinjam pa se z njenim radikalnim predlogom da bi bosno in hercegovino izključili iz sveta evrope to ne bo služilo napredku. dejstvo je da država tone iz ene politične krize v drugo razmere se morajo korenito spremeniti. želim da država postane članica unije želim da ji pomagamo provokativna retorika o razpustitvi države vodi v napačno smer bosna in hercegovina lahko deluje kot skupnost različnih narodov lahko smo ji vzor a politiki obljub ne smejo sprejemati s figami v žepu. z vstopom hrvaške v unijo bo bosna in hercegovina postala neposredna soseda velike evropske družine. prav danes smo s kolegi v parlamentu predsedujočo irsko pozvali k lažjim prehodom meje za državljane bosne in hercegovine na hrvaško le z osebnimi izkaznicami taka rešitev bi močno olajšala življenje ljudi vzdolž meje. ljudi ne smemo kaznovati zaradi neuspeha politike politiki v bosni in hercegovini pa zaradi lastnih kratkoročnih interesov ne smejo kaznovati svojih državljanov. ljudje bolj kot kdajkoli doslej zaslužijo varno državo in blagostanje. Hvala, gospod Kukan, za minuto in pol. To... Najlepša hvala. Nekaj bom povedal, česar ni povedal še nihče. E, sam pozdravljam pobudo komisarja Füleja e, eh, in pa visoke predstavnike, ki je usmerjena v izvedbo reform. Ampak e, podatki, ki jih dobivamo, so frustrirajoči. Več kot očitno je in zelo žalostno, da eh, lokalni politiki tako pogosto niso zmožni sprejeti nobene rešitve, ki eh, je povezana s temeljnim delovanjem institucij države. Če je Evropska unija odgovorna za uh, eh, prihodni razvoj situacije v Bosni in Hercegovini, morajo tudi lokalni politiki sprejeti svojo odgovornost. Uh, kako je možno, da štiri leta po odločitvi sodišča v primeru Sejdič Finči, torej da eh, tega še ni mogoče izvajati. Pravica vsakega državljana je, da eh, zaprosi za svojo vlogo na eh, občinski ali lokalni ravni. Tukaj govorim o ambicijah, Bosne in Hercegovine, da postane članica Evropske družine. Ampak zadnje poročilo o Bosni pravi, da napredka sploh ni. Glavni pogoj za napredek v prihodnosti v tej državi je, da se prevzamejo obveznosti v Bosni in Hercegovini, da jih eh, prevzamejo politiki in govorijo z enotnim glasom. Reform jim ni treba izvajati zaradi Brusla, ampak zaradi Bosne in Hercegovine same in usoda Bosne je v rokah njenih politikov. Hvala. Hvala. Šest eh, članov in članic parlamenta se je javilo k besedi in vsem šestim bom dal besedo, če bodo upoštevali svoj čas za govor. Gospod Banki. Hvala, eh, spoštovani članice in člani Evropskega parlamenta. Bosna in Hercegovina se nahaja v zelo težavnem položaju. To je federativna država, sestavljajo jo majhne enote in je zelo ranljiva. Tri eh, etnične skupine živijo skupaj in to je tudi zapleteno. Prihajam z Mačarske, živel sem v Mohaču, ki je majhno mesto in eh, situacija je bila podobna. Tam živijo tudi Nemci, eh, etnični Mačari, Srbi in Bosanci. Torej, slika je podobna. In kar se tiče Bosne in Hercegovine, eh, mislim, da mora najprej priti do stabilizacije situacije. To se mora zgoditi čim prej. Upam tudi, da bodo pogajanja pospešena, da se bodo stvari eh, hitro začele premikati naprej, da bo ta država čim prej lahko pristopila k Evropski uniji. Mi kot Evropska unija eh, ne moremo biti proti vstopu, Evrop vstopu Bosne in Hercegovine, kajti Hrvaška bo uh, pristopila že julija. Hvala. Uh, gospod Weidenholz je naslednji. Hvala. Hvaležen sem, da je prišlo do tega poročila. Drugače bi še bistveno manj govorili o Bosni in Hercegovini. Posebej tragično je, da je s, kone, s koncem vojne tudi prišlo do pomankanja pozornosti. To ni le obžalovanje vredno, ampak je tudi nepravično po vseh teh žrtvah. Od Daytona je ta država v nekem mirovanju in vsi upijo, da bo iz evropsko perspektivo lahko prišli iz te, eh, iz te slepe ulice, vendar so vedno znova razočarani. Vendar kljub temu ne smemo obupati nad večetnično Bosno, kajti to bi drugače pomenilo, da bodo imeli prav tisti, ki so sprožili to vojno in ne bo to rešilo problemov, nobenega problema, zaradi katerega trpi dar država. Situacija se bo spremenila le, če bomo Bosni in Hercegovini namenili več pozornosti in spostavili potreben pritisk za razvoj novih rešitev. Predvsem pa ne smemo zapustiti države in jo prepustiti same sebi, drugače jo bomo prepustili skrajnežem. Hvala, gospod Kacin je naslednji minister commissioner in light of croatia's accession to the eu the council and commission should enable bosnia. v luči prizadevanj komisije in komisarke eh, bi bilo treba ohraniti možnost da eh, hrvaški državljani tudi po pristopu hrvaške evropski uniji eh, lahko potujejo na hrvaško samo z osebno izkaznico moramo biti bolj solidarni z evropskimi državljani in omogočiti stik z, med ljudmi. Moram pa se izreči tudi proti predlogu številke 7 poročevalke, ki poziva, da se zamrzne eh, članstvo Bosne in Hercegovine v svetu Evrope. Moramo spodbuditi ustanovne spremembe, ne smemo dodatno izolirati države in jo nekako identificirati z Belorusijo edino državo, ki ni članica sveta Evrope. To je edina evropska država. Torej, takšno drastično spremembo oziroma tak drastičen predlog bi morali najprej skladiti v odboru AFED. Moramo ponuditi roko eh, državljanom Bosne in Hercegovine in zagotoviti, da vzame tudi roko za vso to svoje roke. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Paška za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bosna in Hercegovina je država z najbolj kompleksno politično strukturo na Balkanu. Država je etnično in versko zelo razdeljena, kar pomeni, da je zelo težko spostaviti kakršnokoli državno strukturo. Še vedno so sveži tudi spomini na nedavno vojno, tako da vlada velika stopnja nezaupanja med voditelji posameznih skupnosti v državi primer Hrvaške in Srbije ljudem v Bosni in Hercegovini kaže na to, da je razumsko mirno reševanje sporov možno, brez predsotkov in da je to prava pot za naprej, če želimo tudi nadalje razvijati državo. Zato se mi zdi, da bi morali nadaljevati s procesom integracije na Balkanu, predvsem pa bi morali pridobiti zaupanje prebivalcev. Tudi njim bi morali pomagati druge alternative ni, kot da državi pomagamo. Čeprav je res, da je stanje v tej državi bolj kompleksno kot v drugih državah. Hvala. Bronz, urati. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Bronz. Hvala lepa. Bosni in Hercegovini čestitam, zato ker je dosegla malo napredka pri izpolnjevanju političnih meril več odpornosti kot, Evropska un, kot država kaže, Evropske unije bolje je, vsaj po mojem. Poleg tega bi se morala upirati temu, da se uveljavi liberalno odprto gospodarstvo, ki služi samo interesom zasebnih družb. Malo napredka je bilo doseženega tudi na področju prostega pretoka oseb. No, zato bi jim skoraj da čestital. Ampak govorili so tudi o svobodi gibanja znotraj Bosne, zato sem se nekoliko drugače odločil. Če nekdo potuje iz Bosne in je Hrvat ali Srb in potuje v Republiko Srbsko, kaj to pomeni? V državi so skupine razdeljene na tri. Zanima me, ali bi bilo res v našem interesu, da tako razdeljeno državo vključimo v Evropsko unijo. Nekaj se lahko tudi naučimo iz tega. Država, ki je tako razdeljena, je praktično v takem stanju, da jo je nemogoče upravljati in zato je treba spogajanje takoj zaključiti. Yes. Hvala lepa, gospod Zemka. Otus, bardzo chciałem podziękować. E, Hvala lepa. Sam bi se rad zahvalil za to razpravo, zato ker je pokazala, da so razmere v Bosni in Hercegovini nezadovoljive. Nihče ni z njimi zadovoljen. Usp postavlja pa se seveda temeljno vprašanje, ali to pomeni, da državi sploh ne bi smeli ponuditi perspektive, da se priključi Evropski uniji. Po mojem mnenju bi tako perspektivo morali ponuditi. V nasprotnem primeru bo Evropska unija izgubila pomemben instrument, s katerim lahko vpliva na razmere v tej državi. Kadarkoli govorimo o tej državi, ne smemo pozabiti na zgodovinski kontekst, na etnični kontekst mislim, da je veliko bolje, da država sama oblikuje pot do Evropske unije in da izpolni vse zahteve in standarde, ki jih nalagamo. Ne smemo je prepustiti sami sebi. Hvala. Lepa. Najlepša hvala. Prišli smo do konca razprave. Gospod Füle, beseda je vaša. Mr. President, uh... Hvala lepa. Spoštovane članice in člani parlamenta. Včasih se odločim, da ne bom sedil naprej pripravljenemu govoru in upam, da mi tokrat ne bo žal, ko bom to storil. Cenjeni član je izpostavil prost pretok oseb. Ne bom ga imenoval, Običajno se skušam izogniti temu, da bi vnaprej predvideval stvari, da bi posredoval kakršne koli roke glede nadaljnega procesa širitve. Temu se skušam izogniti. Ali lahko danes naredim izjemo? Upam, da mi bodo kolegi za to oprostili. Bosna in Hercegovina še ni zaprosila za članstvo v Evropski uniji, če bodo pogoji ustrezni, recimo čez nekaj mesecev, potem bo moral svet ponovno razmisliti o vsem skupaj. Pogledati je treba tudi, kaj se dogaja stabilizacijsko pridružitvenim sporazumom. Komisija bo morala stvari preveriti. Če bo vse potekalo tako, kot je treba, potem bi morda lahko predlagali, da se začnejo pogajanja. Lahko sicer pride do manjših zamud, kajti določene težave bo treba še odpraviti. Verjetno bomo opravili tudi pregled, nekje eno leto naj bi to trajalo, potem bo to trajala pogajanja 4 do 5 let, dve leti bomo potrebovali še za ratifikacijo pristopne pogodbe. Naj vas opomnim še na to, da imajo države članice tudi možnost, da sedem let potem ščitijo svoj notranji trg, vsaj ko gre za prost pretok delavcev če bo vse potekalo tako, kot je treba. Če bo vse potekalo tako, kot je treba, se bo vse skupaj izpolnilo v 17 letih. Torej, čez 17 let bo tak pristop možen. Sam ne moremo naprej napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnih 17 letih, niti na podlagi izkušenj, ki jih imam, niti na podlagi znanja, ki ga imamo v posameznih državah. Ne vem, če lahko Združeno kraljestvo kaj več o tem pove. Tri zadeve bi rad izpostavil naša odgovornost je, da pomagamo Bosni in Hercegovini. To dožnost smo prevzeli nas. Leta 1995 smo jim naložili Dejtonski sporazum, tako da imamo določene obveznosti in dožnosti. Dejtonski sporazum je bil za njih najboljši okvir, znotraj katerega smo zagotovili mir v Bosni in Hercegovini. Prišel je čas, da razmislimo o drugačnem okviru. O okviru, znotraj katerega bomo preoblikovali Bosno in Hercegovino. Širitev je najmočnejši instrument za preoblikovanje, kar ga imamo na voljo. Ne gre za Dayton, gre za širitev. Preko širitve nam bo uspelo razrešiti vsa tista vprašanja, zaradi katerih se vi pritožujete in zaradi katerih se pritožujete pri komisiji. Mi jim moramo pomagati pri prehodu čez ta most, ki vodi v Evropsko unijo. Ta most se imenuje širitveni proces. Se bom še vrnil nazaj k temu. Pomembno je, da pogledamo, kaj se dogaja v regiji kot takšni. Zunanjo mejo Evropske unije premikamo proti Bosni in Hercegovini, preostali del regije se prav tako premika, dialog med Beogradom in Prištino jasno kaže na to, da če obstaja volja, se najde tudi pot, tudi znotraj te regije kaže na to, kako zelo pomembna je evropska perspektiva. Koliko potencijala se skriva v procesu širitve kot instrumentu, s katerim bomo preoblikovali stvari. Zato moramo Bosni in Hercegovini pomagati, da ostane na tej poti da ostane znotraj dejtonskega okvira, vendar ne moremo od nje zahtevati, da stoji pri miru, medtem ko se ostale države v regiji pomikajo naprej. Tretja zadeva. Včasih se reče Finčja omenjamo, da je to pravzaprav zadnja ovira na poti v Evropsko unijo, ampak to ne drži. Sedič Finč je pravzaprav zaprav razlog, zakaj še vedno nimamo pridružitvenega stabilizacijskega sporazuma, zakaj se še ne izvaja. Takoj, ko se bo začel izvajati ta sporazum, bomo morali sprožiti tudi postopek zaradi kršitve. Bosna enostavno ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti. Zato bi morali to veliko bolj jasno povdariti. S tem prehajam sedaj na vaše poročilo oziroma predlog resolucije ter na predlagane spremembe. Ne bi sedaj razpravljal o tem, ali je nek konkreten predlog dober ali ne, ali je pravilen ali ne. Ali se strinjam s tem, da je prišel čas za to, da zazvoni alarm? Da, odgovor je da. Prišel je čas, ko bi moral alarm zazvoniti. Številni izmed vas ste omenili predlog spremembe, ki ga naj ne bi podprli. Ampak moram reči, da z vaše strani nisem slišal nobenega alternativnega predloga temu predlogu. Nobenega predloga niste podali, v zvezi s tem, kako lahko Bosni in Hercegovini omogočimo, da izpolni svoje mednarodne obveznosti. Čakajo nas parlamentarne volitve čez nekaj mesecev, no, prihodne leto. Kaj bomo storili takrat? Kaj, če bodo še na parlamentarne volitve bo v Bosni in Hercegovini? In kaj, če tudi po tistih volitvah Bosna še vedno ne bo ukrepala skladno sodbo, ki jo je izdalo sodišče za človekove pravice? Ali bomo takrat zvonili z alarmnimi zvonci? Sedaj je napočil tisti trenutek, ko je treba ne groziti, temveč storiti dve konkretni zadevi. In to na izjemno jasen način. Povedati jim moramo, da morajo poštevati sodbo sodišča, da morajo uskladiti svojo ustavo s to sodbo. V nasprotnem primeru ne samo, da ne bodo uspeli stopiti v Evropsko unijo, temveč bodo tudi kršili mednarodne obveznosti. To pa seboj prinaša posledice. Tudi, ko gre za izvajanje začasnega sporazuma in podpis pridružitvenega sporazuma. Drugo jasno sporočilo pa je naslednje. Mi smo vaši partneri, tu smo zato, da vam pomagamo. Mislim, da smo že pokazali, da resno mislimo, da bomo pomagali pri prehodu čez ta most lahko podvojimo svoja prizadevanja, ampak tudi vi morate podpreti skupno vizijo. S tem boste namreč vi izpolnili pričakovanja vaših državljanov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar, v imenu sveta, sedaj gospa Creighton. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Dobro, zdi se mi, da je bila ta razprava res nekoliko temačna, glede na to, da smo vsi kolektivno nekoliko razočarani. Vseeno hvala za to razpravo, ker se mi je zdela kljub temu konstruktivna in v veliko pomoč, vsaj z vidika sveta. Si tako razlagam to razpravo, verjetno enako misli tudi komisija. Naj še enkrat podarim, da je Evropska unija nedvomno predana temu, da zagotovi Bosni in Hercegovini evropsko perspektivo. Storiti bi morali korak nazaj, po mojem. Še enkrat bi morali podariti dejstvo, da vsaka evropska država ima pravico, da se pridruži Evropski uniji, ko izpolni pogoje. Tako da tu ne gre za vprašanje, ali katera trenutna država članica Evropske unije lahko odloča o tem, da se pridruži uniji ali naj razširimo unijo ali ne. Dejstvo je, da smo temu predani. Še posebej pa smo predani temu, da zagotovimo evropsko perspektivo državam Zahodnega Balkana. Ne samo zaradi tega, ker nam temu zavezuje izjava iz Soluna, mimo grede, Predsedstvo bo v petek v Dublinu organizirano posebno konferenco, ki se jo bo deležila tudi komisija na to temo. Komisar Füle je podaril, da je pravzaprav ne samo naša obljuba, temveč naša odgovornost, ki izhaja iz etnskega sporazuma, da to zagotovimo. O tem bi morali razmišljati kot mednarodni akter in kot evropski sosed in partner nosimo odgovornost do vseh držav na Zahodnem Balkanu. Še posebej pa do države, kot je Bosna in Hercegovina. Država je bila izjemno razdeljena. Bosna in Hercegovina se še vedno sooča s številnimi izzivi, preskočiti mora mnogo ovir, če želi združiti prebivalce in če želi postati del evropske družine. Že v uvodnem govoru sem rekel, da bo Evropska unija nadaljevala s pomočjo tej državi, okrepili bomo prisotnost na terenu, to je zelo jasno izražena zaveza. Se pa strinjam s številnimi člani, tudi s poročevalko gospod Pak in z gospod Boskurt ter z gospodom Kukanom ter vsemi ostalimi, ki pravijo, da je odgovornost za napredek v Bosni in Hercegovini pravzaprav v rokah voditeljev te države in institucij v tej državi. To velja v vseh primerih, po mojem mnenju. Evropska unija sicer lahko pomaga, lahko deluje kot predan, konstruktiven partner, ne more pa Evropska unija izvajati tistih ukrepov, ki bi jih morali izvajati politični voditelji v dotični državi. Reforme so ključnega pomena. Te reforme so v nasprotju z predlogi enega, ki se je danes oglasil v razpravi. So pa reforme temeljene na naših vrednotah. To so vrednote, ki temelijo na spoštovanju vladavine prava, demokracije, človekovih pravic manjšin. To so vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Edino pravilno je, da tudi svoje partnerje, svoje kolege, evropejce znotraj ali izven Evropske unije spodbujamo k temu, da uresničujajo te vrednote tudi na nacionalni ravni, kajti to bo koristilo njihovim državljanom. Sama se zato ne bomo pravičevala in mislim, da veliko ljudi v tej dvorani ne bomo našli, ki bi zagovarjali kakršnokoli drugačno smeritev, kot je ta, da spodbujamo skupne vrednote. Ključne reforme so bistvenega pomena, ne samo zaradi tega, ker mi tako zahtevamo, temveč zato, ker so dejansko v interesu države in državljanov. Občutek imam in mislim, da je to tudi dovolj dobro argumentirano, da proces ne bo zaključen čez noč, da se nam ni treba ničesar bati. Deset let, če se ne motim, je minilo, odkar se je Hrvaška podala na to pot v Evropsko unijo. Še dobro, da se je vse dobro zaključilo in Hrvaška se bo Evropski uniji pridružila 1. julija. Tudi druge države v tej regiji napredujajo, Pred nekaj tedni smo ravno v tej dvorani govorili o Srbiji, o Kosovu. Delo visoke predstavnice in komisarja Füleja ter številnih članov tega parlamenta je prispevalo k temu rezultatu in čestitati vam je treba za vse, kar ste storili, zato da je bil dosežen ta sporozum. Je pa res, da vse države čaka še veliko dela, tudi ostale države na Zahodnem Balkanu. Mi smo odločeni, da napredujemo. Seveda smo tudi evropejcem obljubili določene stvari. V petek bo, kot rečeno, potekala v Dublinu konferenca, na kateri se bomo spomnili na izjavo iz Soluna. To je dobra priložnost za vse evropejce, da razmislijo o teh zadevah. Mislim, da smo včeraj na plenarnem zasedanju govorili prav o tem, da lahko vedno stremimo k idealizmu, k utopiji. Ampak v primeru širitve, še posebej na Zahodnem Balkanu, pa ne smemo pozabiti na to, odkot pravzaprav izhajamo. Ne smemo pozabiti na vojno, na prelivanje krvi, na tragedijo, ki se je dogajala pred našimi vrati. Ne tako zelo dolgo. Koliko napredka je bilo doseženega na splošno v tej regiji? Ta napredek, pa naj se gre za napredek v Črnegori, na Hrvaškem, v drugih državah, ki postopoma, vendar odločno napredujajo po poti v evropske integracije. Prepričana sem, da bodo te države pomagale Bosni, da napreduje. Res je, da smo nekoliko frustrirani, drži, res je, da si želimo, da bi nekdo vendarle prevzel vodilni položaj, ampak storili bomo vse za to, da izpolnimo svoje obljube. Hvala lepa tudi parlamentu za predano delo. Veliko krat poročevalci delajo nekako tudi v zakolisju na tih način, na vladni ravni skupaj s partnerji, kolegi. Vaše delo je neprecenljivo in s svojim delom pravzaprav stalno poudarjate to potrebo po reformah. S tem pa ponujate državljanom in državi kot taki upanje na veliko nagrado. Gospa Pak je predlagala nekaj sprememb namreč, da bi Bosno in Hercegovino izključili iz sodišča za človekove pravice. No, stališča sveta nimamo s tem v zvezi, tako da lahko govorim samo v lasnem imenu. Razumem, odkot izhajajo ti argumenti, popolnoma se strinjam, da bi določene posledice vendarle morali nositi. Vendar se strinjam, da bi sodišče za človekove pravice moralo ostati kot tista institucijah, kateri se državljani obrnejo v primeru težav. To, kar predlagate, bi po mojem mnenju privedlo do negativnega rezultata. Z veseljem pa bom prisluhnila parlamentu, če ima še kaj zapovedati s tem v zvezi. Najlepša hvala še enkrat Evropskemu parlamentu. Na koncu naj povem še to, da ne smemo pozabiti, kako pomembno je, da vse evropske institucije sodelujejo, da nadaljujejo s to konstruktivno predanostjo. V tem trenutku mislim, da vemo, da ponujena rešitev za Bosno in Hercegovino iz Dejtonskega sporazuma in tudi iz zavez na evropski ravni ne deluje. Rešitve, ki smo jih ponujali na področju integracije, ne deluje, zato bi morali prisluhniti tistim iskrenim predlogom posameznih članov, gospoda Rovčeka, posveta in tako naprej. Dejansko potrebujemo ustavno reformo, tudi komisar je to rekel. Sama sem trdno prepričana v to, da je treba obrati to pot, dejansko potrebujemo nov pristop za Bosno in Hercegovino, mislim, da se v dvorani glede tega strinjamo. Najti bi morali novo pot, pot ki bo zagotovila spoštovanje do vseh skupnosti, do vseh prebivalcev, ne glede na to, odkot prihajajo in ki bo omogočila državi, da najde pot iz te slepe ulice. Predolgo smo že v slepi ulici. Več dela bo treba opraviti na ravni sveta, komisije, parlamenta. Sama se že veselim tesnega sodelovanja skupaj z vsemi vami in upam, da nam bo uspelo doseči ta rezultat. Hvala. Egy állásfoglalásra irányuló indítvány érkezett. A... Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena in glasovanje.